Prosim, da glasovalne kartice spravite na svoje mesto. Naj vam sporočim, da je bilo eh, včeraj dogovorjeno, da bo razprava o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukturi predstavljena na kasneje. Zato bomo začeli z osnutkom poročila k po uredbi parlamenta in sveta glede sprememb predpisov glede zdravstvene politike, tokrat v zvezi z veterinarskimi pogoji, ki se uporabljajo za trgovske premike domačih živali. Gospa Debrun ima besedo. Ne bom veliko povedala, zahvalila bi se poročevalcem Senci in vsem, ki so sodelovali z nami. Vsi smo zelo dobro sodelovali pri pripravi tega poročila, dobili smo tudi ustrezna in obvestila in informacije od komisije, kako bo zadeva potekala, tako da lahko rečem, da je bilo sodelovanje zelo dobro. Kar zadeva 4, 5 in 6, to so predloge sprememb, naj vas opozorim na to da so ti v popolnem nasprotju z priporočili mojega poročila, izničujejo moje poročilo, zato vas prosim, da ne samo, da glasujete proti tem predlogom sprejemb, ampak če bodo 4, 5 in 6, če bodo 4, 5 in 6 sprejeti, bom glasovala proti celotnemu poročilu. In vas prosim, da to tudi storite sami. Hvala lepa za ta pojasnila če dovolite, prehajamo kar na glasovanje o besedilo. Gre za predlog spremembe številka 1. Želite nekaj povedati k temu? Gospa Solja je prosila za besedo. Gospa Solje, beseda je vaša. Hvala lepa. z gospode Brn smo sodelovali. Zahvaljujem eh, se tudi, da nam je prisluhnila. Kot je povedala, imamo tukaj tri predloge sprememb gospoda Franka, kjer gre izključno za roke. Gre za podaljšanje, ki je že bilo odobreno 31. decembra 2011. V poročilo je predvideno nadaljne podaljšanje, mi pa smo za harmonizacijo. To pomeni enotni rok in ne želimo si nobenih prehodnih obdobij, zato bi podprla predloge sprememb kolega Franka in prosim kolege, da to tudi storijo, kajti vsebinsko to pomeni poenostavitev in harmonizacijo za uporabnike in imetnike živali. Yeah, Gospod Šluter, no, mislil sem, da ne bomo imeli razprave, ampak naj uh, razložim za uh, države, ki nimajo, ne poznajo te bolezni, pride do vstopa bolezni v naše ekosisteme, kar bo zelo nevarno za ekosisteme živali, če bodo te bolezni prišle v države, kjer jih trenutno ni. Za države, ki imajo izjeme, je to še naprej pomembno, kajti drugače lahko pride do tega, da bomo dobili bolezni, ki živali ne ubijajo danes, ampak jih bojo pobijali v prihodnosti. Ne želimo vstopati v razpravo, ampak kljub temu vam bom dala besedo, če želite. Če ne, potem lahko nadaljujemo z glasovanjem. Torej še enkrat. Tukaj imamo prvi člen, druga točka, prvi predlog smembe, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 1, 3, predlog smembe 2, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 4. Euh, predlog smembe 4. O tem smo pravkar govorili, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog svojim V5. Člen 1.5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno predlog spremembe 6, ne, predlog spremembe 3, kdo je za, proti, sprejeto, predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ste bomo glasovali o tako spremenjenem poročilu, glasovali bomo elektronsko. Zgleda, da ne deluje. Nekateri nimajo kartice seboj, kaj na tem v takem primeru. Upoštevali bomo tudi vaš glas. Elektronsko bomo glasovali, tudi vi nimate kartice seboj. Ne, žal, elektronsko ne morem glasovati, sem pa za. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Štem 30 oddanih glasov, 33 za, en proti, en zdržan glas. Noben ni proti, en zdržan glas. Vse skupaj je sprejeto. Se glasujemo o uredbi, kot je, kdo je za, oziroma glasovali bomo elektronsko. Proti. Konec glasovanja. Sprijeto. Če niste imeli svoje glasovalne kartice seboj, prosim, da dvignete roke, tako da upoštevamo tudi vaš glas. To smo si označili, zapisali. Hvala lepa, hvala lepa, gospa poročevalka. Hvala tudi za delo, ki ste ga upravili. In hvala tudi za zelo kakovostno poročilo, ki ste nam ga predložili. S tem pa prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda. tukaj gre za CITES, to je deveta točka na dnevnem redu. Predlagam, da nekaj povemo o 15. seji v Dohi v Katarju 13. do 25. marca 2010. Tukaj gre za celo vrsto predlogov eh, za sprejem resolucij. Veste, da imamo dve prilogi k sporozumu CITES. Prvi predlog pa polno prepoved trgovanja in druga priloga nadzorovano trgovanje. Kar pomeni, da se moramo ukvarjati s celo vrsto eh, vrst z tuno, z afriškimi sloni in tudi z morskimi psi. Tukaj imamo tudi trnovca in kladvenico pri morskih psih. Predlagam, da odpremo razpravo na to temo. Ah, euh, pour ceux qui souhaitent intervenir sur l'une de euh, ces espèces želi kdo besedo k tem vrstam, gospa Juzo? Madame Juzo, vous avez la parole. Vi ste želeli nekaj povedati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gotovo nisem strokovnjakinja za ribištvo, ampak gospa Fraga, ki je koordinatorka za ribištvo, me je opozorila na to, da preberem naslednje besedilo prva točka se nanaša na rdečega tuna. Četrti odstavek. Científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, CISA. Tukaj gre za zaščito tunov v Atlantiku. 21. in 23. oktober 2009 je ta odbor povedal, da je stan pod 15 odstotki tega, kar je bilo v prejšnjem gospodarskem letu, kar pomeni, da je navadni tun. Žival, ki jo treba upoštevati v prvi prilogi sporazuma CITES na seji znanstvenega, znanstvenega odbora, ki je bila 15. do 21. aprila v Madridu, pravi, da so izpolnjeni kriteriji v skladu s prvim členom. Potem pa je zapisano, da tisti, ki želijo, da bi navadnega tuna, atlantskega tuna, upoštevali v prvi prilogi. Ugotavljajo, da to tukaj ne drži, to je tolmačenje nevladnih organizacij, kar bi morali tudi spremeniti na spletnih straneh teh organizacij. Dva od treh kriterijev niso izpolnjeni, kar zadeva tretji kriterij. Je to odvisno od vprašanja, koliko eh, tu ne je mogoče poloviti na letni seji IKAD, kjer je Evropska unija tudi eh, pogodbenica. Ta sestanek v Braziliji je pokazal, da je. je dopustnost ulova 13 tisoč ton. To je manj, 40 odstotkov manj, kot se nalovi danes in manj kot 50 odstotkov. Torej 50 odstotkov manj za leto 2011. Leta 2010 smo imeli že predviden minus 25 odstotkov, kar zadeva ribiško floto, se tudi obdobje lova omejuje od 15. maja do 15. junija. Opozoriti je treba tudi na to, da je odbor IKAD za naslednje leto predvidel manj kot 15 tisoč ton ulova. Predlog za 13 tisoč 500 je prilagojen znanstvenim priporočilom odbora. Uvodna izjava 1 in odstavek 4 moramo torej črtati. kar zadeva odstavek J pri uvodnih izjavah. Tam je zapisano, da so morski prsi in trni zelo. Atlantski morski pes je torej zelo ranljiva zaradi čezmernega izkoriščanja in da imajo težave z eh, razmoževanjem, zaradi tega, ker, zato, ker se počasi obnavljata. Atlantski morski pes in trnež imata bistveno večje težave pri reprodukciji. Potem pa imamo točke 5, 6 in 7, kjer se opozarja na to, da je predlog, da bi vključili te živali, te vrste morskih psov, Nasus in Akantjas, v drugi dodatek konvencije CITES lahko podpremo pri šesti točki piše, da poziva komisijo države članice, da eh, določene vrste morskih psov, vključimo do dvate kakonice CITES, eh, kladvinica, vidika kladvinica, pa tudi sivi morski pes, torej sivi morski pes, karkinus eh, plumbirus in mračni morski pes, kladvinica, Karkarinus Obscurus eh, pri sedmi točki piše, da poziva komisijo in države članice ne podprejo vrsitev dolgoplavutega morskega psa Karkarinus Longimanus v dodatek dve konvencije CITES v skladu s predlogom Združenih držav Amerike. Še enkrat opozarjam na to, kako eh, čudno je, da je di ni morski pes, eh, katerega v lovljenje ni več prepovedano, alokelsi pa filosus in to je točno tist eh, timorski pes, ki tukaj sploh ni upoštevan. Tu pa je ena od tistih vrst eh, morskega psa, ki se nahaja v zelo težavnem stanju. To velja tudi za nas, vendar pa o ribištvu še v okviru CITES-a sploh nismo govorili zato bi morali najprej počakati na dokončno rešitev za tiste vrste, ki jih eh, lovijo eh, ribiči. Mednarodni strokovnjaki v pristojnih odborih se še morajo izjasniti glede tega, potem pa je mogoče obvestiti CITES, katere vrste bodo eh, upoštevane in te seje bodo 15. bodo naslednji teden v decembru to ima zapovedati odbor za ribištvo. Hvala lepa, gospa Juzo. Chris Davis ima besedo. Um, Strinjam se s tem, kar je bilo povedano. Tukaj imate resolucijo o strateških ciljih Evropske unije na konferenci CITES, kjer imajo Eh, članice ustrezno na vpliv. Konvencija pomeni, da so države članice zastopane posamično, čeprav imamo koordinacijo med njimi, Evropska unija tukaj ne zastopa držav kolektivno. Podal bi nekaj komentarjev komisije in predstavnikov sveta glede strateških ciljev Evropske unije tako da lahko z njimi razpravljamo o prioritetah in jih prosimo, da razmislijo tudi o tem, kaj imamo povedati mi. Če imamo predstavnike komisije, tukaj bodo lahko nekaj povedali tudi v razpravi. Dragi Kris, ampak eh, lahko vprašam, če je kdo tukaj, ampak nikogar nisem videla in tudi dvomim, da je kdo prišel iz komisije, kar pomeni, da tega ne moremo narediti, kar zelo obžalujem. Gospod Šek Promdi. Dank u wel, voorzitter. Um, ook ik steun de Hvala lepa, tudi sam podpiram resolucijo. Zelo pomembno bi bilo, če jo čim prej sprejmemo kar zadeva časovni okvir, imam eno vprašanje. V začetku naj bi bilo 22. decembra razprava o spremenjeni CITES-u, tega ni več eh, na dnevnem redu, torej se s tem ne bo ukvarjalo več švedsko predsedstvo, ampak špansko predsedstvo. Sekretarjat našega odbora bi prosil, da poskrbi za to. današnjo plenarno sejo opravimo preden svet sprejme sklepe na, v svojem krogu, kajti ne bi imelo smisla, če bi capljali za svetom. Opozoril bi predvsem na navadnega tuna. Veseli me, da je ta še posebej omenjen, ampak tukaj je problem pri svetu komisijo smo septembra že prepričali, da je navadni tun eh, treba vrstiti v dodatek ena konvencije eh, CITES, ampak se strokovni odbor sveta je bil proti. Predsednik Sarkozy je sicer tudi povedal, da je treba nehati loviti navadnega tuna, ampak francoski predstavnik v strokovnem odboru pa je glasoval proti temu, da bi vključili navadnega tuna v dodatek 1. Sploh eh, kolege in kolegice iz uh, sredozemskih držav bi rekel ne samo, da podprejo predlog, ampak da storijo vse, da pripričajo svoje vlade in svoje parlamente, da tako poskrbijo za to, da navadni tun ne bo izumrl is het zo ontzettend belangrijk dat hij op die annex 1 komt. Eh, Zakaj je tako pomembno, da navadni tun preide v dodatek 1? Zato, ker je poleg eh, ribiških kvot problem tudi nezakonito ribarjenje. In to lahko samo ostavimo, če ga vključimo v prvi dodatek. Gospod eh, Šluter se je prijavil. Ampak nekaj še prej. Glasovanje je predvideno v odbor za okolje konec januarja 2010, februarja pa naj bi zadevo obravnavali na plenarnem zasedanju. Do 8. decembra pa imamo rok za vložitev predlogov sprememb. Gospod Šluter sin helhet och jag vill stödja kravet på att blåfenad tonfisk ska föras in. Tudi sam pred, podpiram, da navadnega tuna vrstimo v dodatek ena konvencije. CITES, um, saj je ta vrsta ogrožena. Če želimo še čez tisoč let uh, ribariti, bi morali prepovedati ulov navadnega tuna tako da se lahko populacija raznoži dovolj, da jo bomo čez 10-20 let lahko spet lovili. Če ne bomo zadeve zdaj ustavili, potem kmalo ne, tuna ne bo več. Pa še nekaj k morskim psom. Karharinus plombios, sivi morski pes, je tukaj zato, ker je uporabljen način ulova neustrezen. Lovijo ga zato, ker menijo, da imajo plavuti določene lastnosti, ki ugodno vplivajo na človeka, to se pravi, da jim odrežejo plavuti in jih potem zmečajo nazaj v morje. Mogoče še ni stanje kritično, ampak eh, ta vrsta je ogrožena. Det finns ju links, links, alltså... In Shenikei. Iberius lynx. Och sen finns det vad på engelska kallas för bob... Imamo tuke sherisa. Imamo različne vrste risa. Ameriškega risa, evropskega risa. Američani želijo risa izuzeti iz eh, te vrste vendar pa ga ne moremo razlikovati od evropskega risa, zato ga ne moremo črtati iz seznama. Poskrbiti je treba za to, da smo proti črtanju bobketa, ki je ameriški ris, tako da eh, bomo ohranili tudi evropskega risa američani zdaj vodijo projekt, da bi razložili razliko med ameriškim in evropskim risom, ampak proti temu moramo biti, kajti ameriškega ne smemo črtati. Je vous remercie. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant un euh, représentant de la, de la... Hvala lepa. Zdaj pa vendarle nekdo iz komisije je tudi med eh, nami. Et euh, un certain nombre de, de nos collègues ont souhaité entendre votre, la stratégie sur ce point, si vous acceptiez de. Mogoče bi nam komisija predstavila strategijo, ki se skriva tukaj zadaj. Mogoče bi lahko kaj na to temo povedali. Yes, um, Dobro jutro vsem skupaj. Veste, da so priprave za kop 15 potekajo v dveh korakih. Prvi korak, eh, avgusta, septembra so predlogi. Evropske skupnosti za COB za odgovori na vrsto predlogov, ki se jih vloži le druge strani. Trenutno smo v postopku opredelitve stališča, ki ga bo zavzela Evropska unija na osnovi predlogov, ki so jih vložili drugi. To je standardni postopek v katerem bo komisija podala predloge svetu v skladu z 3.2.2 prej, torej členom 3.2.2 prejšnje pogodbe, komisija pripravlja svoje predloge za svet. Predlog, ki bo upošteval vse različne predloge, ki so jih vložili druge strani, bo podal stališče glede vseh ali vsaj najpomembnejših teh eh, predlogov. Politično občutljive točke so tukaj severni medved, navadni tun, afriški slon, trgovanje slonovino in podobno. Eh, težko je v tej fazi povedati, kakšen bo predlog, In resolucija prihaja v pravem trenutku, saj bo omogočila, da vključimo tudi mnenje parlamenta glede posameznih zadev, s katerimi se moramo spopasti v našem predlogu. Ko bo predlog komisije sprejet, upamo, da bo to konec decembra ali v začetku januarja, se bo začelo uradna pogajanja, obravnave v svetu pod španskim predsedstvom. In potem moramo sprijeti eh, stališče Evropske unije pravočasno pred tako 15. marca 2010. To pomeni, da v komisiji še vedno razpravljamo o tem, kakšen bo predlog komisije glede kritičnih eh, točk. In potem bomo morali to obravnavati tudi skupaj z državami članicami. Kot se lahko predstavljati, eh, te razprave niso vedno enostavne. Tukaj imamo navadnega tuna, imamo severnega medveda, afriškega slona in še vrsto drugih eh, živali. Toliko o pripravah na tej stopnji. Trenutno še nimamo eh, nekega dokončanega predloga, potem pa je treba počakati še na države članice. Merci beaucoup. Euh, Chris Davis, vous avez demandé la parole. Najlepša hvala, Chris Davis. Thank you, Chairman. Uh... Hvala. Najprej ena stvar. Predstavnik komisije bi morda lahko povedal naslednje kaj Evropska unija misli, katere argumente bomo predstavili v okviru konvencije CITES, kako bomo zagovarjali stališče Evropske unije in kaj se bo zgodilo, če evropskega stališča ne bo. V preteklosti sem slišal nekako takole, če ne bomo imeli enotnega stališča, se bomo vzdržali pri glasovanju. Zato me zanima, kako bomo oblikovali in predstavili stališče Evropske unije, kaj se bo zgodilo, če ne bomo imeli formalnega pravnega mnenja oziroma soglasja oziroma če ne bomo kot pravni subjekt tam zastopani. Potem pa še ena zadeva. In sicer v osnutku parlamentarne resolucije omenjamo kar nekaj stvari, recimo politične zadeve v okviru sveta, kar zadeva navadnega tuna. To je politična razprava in vsi jo že kar nekaj časa spremljamo. Tukaj moramo reči Bobu Bob, vemo, da je določena manjšina, ki blokira razpravo znotraj sveta. Španija vodi to ekipo skupaj z drugimi. Potem pa vedno sporno vprašanje, to je trgovanje slonovino. Ali potrebujemo dodatno liberalizacijo na tem področju ali ne? To je vprašanje. Seveda še nekaj drugih spornih vprašanj, ampak to bom prepustil ostalim kolegom. Monsieur le représentant de la Commission komisija bi odgovorili. Uh, um, Hvala, gospa predsedujoča. Kar zadeva sam postopek in kar zadeva, kako bo Evropska unija delovala v okviru konvencije CITES. Evropska skupnost uh, ni članica CITES-a, ampak uh, to je stara konvencija. In takrat, ko smo jo sprejeli, se ni omogočilo regionalnim oziroma gospodarskim združenem, eh, da bi postale članice oziroma pogodbenice te konvencije. Zato ima Evropska unija status opazovalke. Vseeno pa nam to ni preprečilo, da naj ne bi zagotovili, da imamo enoten glas kot Evropska unija. Verjetno veste, da Evropska unija, kot sem že rekel, ni pogodbenica in eh, predsedstvo je tisto, ki predstavlja Evropsko unijo oziroma deluje v interesu držav članic Evropske unije. Tako da to je tradicionalen postopek, ko komisija poda predlog, naslovi ga na svet, potem tudi napišemo dokument in eh, damo predlog, glede na to, kaj mislimo, da naj bi bilo stališče unije. In potem to svet eh, sprejme in eh, svet ima pogajalski mandat. Seveda v tem trenutku tega še nimamo. Tako da to je stališče in upam, da bomo to stališče oblikovali kot enotno stališče skupnosti in da ga bomo stopali v okviru kopa. Potem pa predsedstvo govori v imenu držav članic na konferenci. Seveda, kar nekaj vprašanj je tukaj, ki jih eh, ne bomo rešili oziroma ne bomo jih rešili v okviru odločitve sveta, ampak, kar zdeva najpomembnejša vprašanja, poskrbeli bomo za to, da v končni fazi imamo določeno stališče skupnosti. Ne vem, morda se bomo tudi vzdržali pri določenih točkah. V tem trenutku nimam zelo jasnega in dobrega primera, ampak najprej bomo videli, kaj se bo zgodilo na ravni sveta. Tako da, ker zdiva navadnega tuna, če bo večina imela tukaj eno stališče, potem pa bo manjšina, ki bo blokirala to odločitev, bomo videli, kaj se bo zgodilo, ker zdeve so odprte, ne morem prejudicirati izida glasovanja. Ne vem, kaj se bo zgodilo in ne vem tudi, kako se bo potem komisija odzvala, ker verjetno boste razumeli, da sedaj ne moremo špekulirati, ampak um, lahko povem, da kar zadeva posamezne točke. Tukaj imamo določeno možnost in pri enotnem stališču skupnosti, o to bomo vedno oblikovali in to ni veljalo samo za CITES ali konferenco pogodbenic, ampak smo to vedno oblikovali tako, ko smo se ukvarjali z mednarodnimi okoljskimi vprašanji in smo morali zagovarjati stališče skupnosti. Sedaj pa konkretno vprašanja, ki ste jih opredelili sami. To so nedvomno politično občutljiva vprašanja, recimo navadni tun. Tukaj smo si rekli nekako takole. Najprej bomo oblikovali prvo različico delovnega dokumenta na ravni Evropske komisije. Potem pa decembra bo svet sprejel zaključke. 21. septembra pa se bo sestal upravni odbor. In eh, takrat bomo videli. Ne vem, ali bomo recimo podprli predlog Monaka, kar zadeva uvrstitev navadnega tuna v dodatek ena, ali pa bomo počakali, kaj se bo zgodilo, kar bo ne nazadnje tudi ta komisija za atlantski tun eh, obravnavala to zadevo. Morda pa bomo potrebovali še dodatne znanstvene informacije, ki pa bodo na voljo. od septembra do današnjega dne. Torej, ti so ti znanstveni podatki, ki jih čakamo. Ja, potem pa imamo še letni sestanek, lahko seveda se te rezultate razlagamo na različne načine. Kar nekaj pozitivnih korakov je bilo sprejeto. In sicer ne samo za zmanjšanje kvot, ampak tudi kako naj bi poskrbeli, da se upoštevajo eh, določene prepovedi, da se upošteva tudi ribiška sezona in to mislim, da je korak naprej, glede na to, kar smo imeli v preteklosti. Istočasno pa smo sprejeli kar nekaj pomembnih odločitev, ampak eh, drugo leto jih bomo dokončno oblikovali, kar zadeva ulov v obdobju od 2011 do 2013. To je ravno tako pomemben vidik. Potem pa znanstveni odbor je na zahtevo mednarodne komisije tudi oblikoval analizo in vprašali so se, kaj je s CITESom, kaj je s tem seznamom v okviru dodatka 1 oziroma dodatka 2, ali se ta merila spoštujejo ali ne. Verjetno se še spomnite, da smo avgusta in septembra o tem vodili razpravo. Ta razprava je bila zelo pomembna, namreč ali ta merila za uvrstitev na seznam eh, so merila, ki so ustrezna, ki se morajo upoštevati vedno. Če ne bi ugotovili, ali določena vrsta si zasluži, da jo uvrstimo v prilogo 1 oziroma 2. Znanstveni odbor eh, IKAWA je tudi oblikoval poročilo, sredi oktobra je objavil rezultate. Tudi to je pomemben vidik in eh, to sedaj še preučujemo, tako da bomo videli, v katero smer naj bi šli. Po eni strani ali naj bi podprli predlog eh, Monaka, kar zadeva navadnega tuna, to je ena možnost. Imamo pa seveda tudi druge alternative. Tako da to je vprašanje kjer se usklajujemo na ravni različnih služb komisije, direktoratov in ta razprava je še živa in eh, rezultati še niso dokončni, zato rezultatov nikakor ne morem prejudicirati. Isto pa velja tudi za drugo vprašanje, recimo za Severnega medveda. Upravni odbor CITES-a se bo eh, srečal, ravno danes se bo srečal v dvorani oziroma zgradbi Boršet. In Tudi to je pomembna točka na dnevnem redu. Predstavniki Kanade so ravno tako prisotni na tem sestanku, potem Grenlandija in tudi ZDA. Mislim, da bomo imeli celo videokonferenco, tako da bomo prisluhnili vsem mnenjem. Tako da bomo videli, kaj so predlogi za, kaj so predlogi proti, tako da bomo videli, kakšno je to jasno stališče vseh pogodbenic in pletenih strani. Ista velja tudi za slone in eh, trgovanje slonovino. V konferenci COP14, ki je bila pred dvema letoma v Hagu, smo razpravljali in takrat smo bili zelo dejavni kot Evropska unija. To so pravzaprav bila podobna vprašanja na dnevnem redu in v končni fazi smo dosegli določen kompromis. In sedaj bomo pravzaprav tukaj upoštevali predloge obeh strani. Na eni strani imamo Zambijo, Tanzanijo, potem pa na drugi strani imamo Kenijo in koalicijo drugih afriških držav. Tako da sedaj bo verjetno ta razprava dokaj podobna. In ponovno ponavljam, v tej fazi je še prezgodaj, da bi oblikovali dokončno stališče, kar ne vemo, kakšna stališča bodo imele posamezne države članice. Tudi tukaj bomo določene stvari verjetno morali pustiti odprte, ampak poskrbeli bomo, da imamo dovolj manevrskega prostora, da se lahko pogajamo s pogodbenicami v okviru konference COP, da bomo videli, kaj je možno ali lahko pravzaprav premustimo eh, določene ovire in določene nasprotujoča si mnenja v tem trenutku. Hvala. Si, si Yes, thank you, Mr. Chairman. Um, and I thank the Commission. Yeah. Ja. Najlepša hvala. Res se že veselim, da bomo imeli razpravo o navadnem tunu skupaj s španskim predsedstvom. Ampak nikakor se ne bom veselil te razprave, če bo odločitev uh, sveta uh, takšna, da jo bodo sprejeli takrat, ko bomo to točko imeli na plenarnem zasedanju. Tako da me zanima, kakšen je časovni načrt predsedstva. Kdaj bo svet uradno sprejel odločitev v zvezi s CITESom? Kdaj bomo imeli eh, strokovno srečanje predstavnikov sveta? Kdaj se bodo sestali? Ne bi si želel, da bi predstavniki sveta na strokovnem srečanju sprejeli dokončno odločitev pred tem, ko bomo mi imeli razpravo s svetom oziroma svojo razpravo na plenarnem zasedanju. Pa še eno tehnično vprašanje. Stvari sem razumel takole. Po odločitvi v Dohi potrebujemo verjetno vsaj šest mesecev, da bodo stvari začele delovati v praksi. Ali imam prav? Če povem drugače, če se bomo odločili v zvezi s CITESom, če bomo rekli, da bo navadni tun v prilogi 1, potem verjetno bomo morali čakati do septembra oziroma oktobra, da bomo začeli izvajati te zadeve. Kar pomeni, da je že kar nekaj mesecev, skoraj do deset mesecev ribolovne sezone že poteklo in prosim vas za odgovor s tem v zvezi. Hvala. Chris Davis. Chris Davis. Just a, a small follow-up to a comment made. Dodatno vprašanje, glede na to, kar je povedal predstavnik komisije. Severni medvedi, Zanima me, ali nam lahko poveste, kaj pravzaprav meni komisija v zvezi z znanstveno oceno števila severnih medvedov. In nekateri pravijo, da je to napaka, kar zadeva podnebne spremembe, da upadajo, ampak drugi pravijo ravno obratno. Tako da me zanima, kakšni so konkretni znanstveni podatki, ali imate te znanstvene podatke. Monsieur le représentant de la Commission, si vous voulez bien répondre aux, questions qui viennent de vous être posées. Je vous remercie. Merci. Ali Bilako, prosim, odgovorili. Um, on the, the, the, the timing for discussions in... Kar zadeva časovnico in razpravo v svetu, bom povedal takole. Če se pravilno spomnim, bi špansko predsedstvo želelo, da bi prvi sestanek delovne skupine sveta sklicali januarja. Potem pa bi drugi sestanek organizirali meseca februarja. Seveda pa je smiselno, da bi delovna skupina sveta imela sestanek takrat, ko bomo že imeli dokončni predlog strani Evropske komisije. Mi načrtujemo, kot sem že rekel, da bi predlog pripravili čim prej, upam, da že do konca tega leta, če pa ne, pa res v prvih dneh januarja 2010. Tako da, kar zadeva natančno časovnico, v tej fazi pravzaprav res eh, težko povem natančen datum. Ampak ena stvar je popolnoma jasna kar nekaj sestankov bo v mestnem času na ravni delovnih skupin sveta. In seveda bomo odločitev, ki se bo odzvala na predlog komisije, morali sprejeti še pred zasedanjem KOPA 15. Kar nekaj neformalnih razprav pa je seveda že potekalo med državami članicami na eni strani in eh, predstavniki komisije na drugi, tako da smo videli, kakšno je njihovo stališče s tem v zvezi. Sestali smo se tudi z nevladnimi organizacijami, tako da smo pridobili tudi njihova stališča, kar zadeva številna vprašanja, pa kar nekaj neformalnih eh, srečanj smo ravno tako imeli, ta srečanja eh, tudi potekajo in seznanili smo jih s predlogom komisije. Potem pa drugo vprašanje. In sicer, kaj je seznamom v okviru priloge ena, kdaj bo leta stopil veljavo. Če stvari prav razumem, oziroma vredno bom moral še enkrat pogledati predlog eh, Monaka, ampak oni predlagajo 18-mesečno obdobje. To bo moral še preveriti, ampak kot sem že rekel, stvar ne bo vstopila v veljavo takoj, ampak eh, nimam tukaj eh, dokončne časovnice, moram še proučiti dokumente. Odgovor vam bom poslal v pisni obliki, ampak eh, imamo predlog monaka, temu so pripeli tudi predlog rezolucije. Ker pa zadeva severni, severne medvede in konkretne številke, žal nisem strokovnjak za to področje, zato vam ne morem odgovoriti na to vprašanje. Ampak eh, bom stopil stik z našimi strokovnjaki in oni vam bodo posredovali konkretne številke. Ampak v tem kontekstu smo se tudi spraševali, kaj je s trgovino, ali je tudi ta del problema ali ne. In to je zelo pomembno merilo, na podlagi katerega se lahko odločimo, kaj se zgodi v tem primeru. Ali bodo severni medvedi potem iz priloge 2 šli v prilogo 1 ali ne. Ali je to resen problem, ali je trgovina problematična, ali pravzaprav to upravičuje, da jih eh, premestimo iz ene priloge v drugo in ali naj bi potem trgovino prepovedali. To vprašanje so sprožile države članice in res se bomo zelo temeljito posvetili temu vprašanju. Tako da ali so severni medvedi ogroženi zaradi trgovine ali zaradi predvsem trgovine ali pa zaradi recimo globalnega segrevanja in podnebnih sprememb. V tej fazi še nimam dokončnega stališča, ne bom prejudiciral stališča Evropske unije, ampak temu se vsekakor posvečamo. Ampak to je del običajne analize, ko se moramo odločiti, kaj se bo zgodilo, kako oblikovati predlog biološka merila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 da morate predloge sprememb posredovati še pred 8. decembrom. In eh, glasovali bomo v okviru našega odbora najverjetneje ob koncu januarja. In najverjetneje bomo o tem razpravljali na plenarnem zasedanju meseca februarja. Tako, naslednja točka na dnevnem redu. Ustno vprašanje. vprašanje za ustni odgovor, ki govori o strategiji Evropske unije in stališče Evropske unije v zvezi s konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi divjimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Imate vprašanje, ki je zelo kratko in jasno in zanima me, kdo se želi oglasiti s tem v zvezi. No. Oui. Non, personne ne veut la parole. Sedaj nišče ne želi besede. <laughs> Ja, vprašanje je res kratko, lahko si ga preberete v nekaj sekundah. Ali se vsi strinjamo s formulacijo tega vprašanja, ali lahko sprejmemo to vprašanje, kot je oblikovano? Ja, res je zelo podrobno. No? Za, proti, vzdržani. Hvala za sodelovanje dans la forme qui nous est présentée. Nous venons maintenant au point. posredovali tako, kot je zapisano v vaših dokumentih. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Sedaj bomo govorili o ponarejenih zdravilih. Gre za predlog sprememb direktive 2001-83-EC. E gospod Matjas ima besedo. Madam Matjas, excuse. Se pravi, čujem pravi predsedujoča gospa Matjas. Vam problem. <laughs> Dobrigada, sr. prezident. Um, ba, jaz sem oportunit. Hvala, gospa predsedujoča. Obstajajo zelo dobre možnosti, da izmenjamo mnenja k temu osnutku danes tukaj na tem sestanku. Gre enostavno za to, da zagotovimo, da ponarjena zdravila ne pridejo na trg in da se z njimi ne trguje. Gre pa zato, da še nismo prepričani, ali vse, kar imamo na voljo, zadostuje ali ne gre v prvi vrsti za to, da se še enkrat ukvarjamo z priporočili poročevalca v senci in da mogoče oblikujemo svoje lastno mnenje. Mi smo mnenja, da en odstotek vseh zdravil, eh, ki so na trgu, so ponarejena. To sicer zveni malo in verjetno je malo v primerjavi z odstotki, ki so običajni na mednarodni ravni, ampak kljub temu mislim, da to, o čemer se tukaj pogovarjamo, bistveno vpliva eh, tudi na druga področja. In eh, gre seveda tudi za to, da zagotovimo, da bolniki, eh, da bolnike zadostno ščitimo. To tu še ni vse navedeno, tu gre v prvi vrti za trgovanje, ampak trgovanje v internetu, to je poseben primer in jaz mislim, da ta predlog tukaj je izredno pomemben zato, ker v prvi vrsti gre za to, da varujemo, zaščitimo eh, bolnike. Parlament se zdaj ukvarja torej s to temo, kot rečeno, in mi imeli smo že celo vrsto razprav, vendar si moramo zastaviti vprašanje, kako ta trgovinska veriga izgleda. E, mogoče bi bilo dobro, če bi poročevalci v senci se k temu izjasnili. Danes pa mislim, da gre v glavnem za to, da lahko vi poveste, kaj mislite o tej temi. V tej direktivi bi hotela navesti samo nekaj toč, zato ker tudi ni dovolj časa za vse, ampak eh, izbrala bom najpomembnejše. Gre v prvi vrsti za to, da Eh, nekatere stvari odejanimo v praksi. Tu je pomembno, da povemo, da ta direktiva, po mojem mnenju, vsebuje neko definicijo za ponarejeno zdravilo, kar je pravzaprav osnova za vse. Mi hočemo sprejeti zakone na eno temo, ki pa mora biti natančno opredeljena. Tudi druge eh, definicije so pomembne, kdo kaj dela eh, na tem področju. Poleg tega je, kot rečeno, varnost bolnikov izredno pomembna in zato potrebujemo dvojno pravno osnovo. Ne samo en člen, kjer gre za notranji trg in možnost delovanja. Tu bi morali imeti tudi zakon, Eh, ki bi eh, varoval eh, zdravje ljudi. Torej, dvojna zakonska podlaga, to se mi zdi izredno pomembno. Eh, prav tako eh, je pomembna eh, politika eh, posameznih podjetij v zvezi z zdravili. Jaz mislim, da to vpliva na vsak način tudi na pravno podlogo. Jaz mislim, da je izredno pomembno tudi, eh, da je, bo, je začela veljati Lizbonska pogodba, kar tudi vpliva na to, ker imamo zdaj drugo zakonsko osnovo. Eh, to so zadeve, ki so pomembne in o kateri bi morali razpravljati. Torej, prvič definicija eh, ponarejena zdravila, drugič pravna podlaga in tretjič gre za prodajo teh zdravil po internetu. Jaz sem že rekla, da to poteka poleg eh, normalne trgovinske mreže. V nekaterih državah pa je tako, da prodaja zdravil eh, prek interneta, da je eh, ta prodaja dovoljena. In tu je treba delati razliko med tem, kar se dogaja v normalni trgovinski eh, verigi in kar se dogaja izven te verige. Eh, pomembno je, da zagotovimo, da sploh ne bi imeli na evropskem trgu nobenih ponarejenih zdravil. To se mi zdi pomembno. Gre za vprašanje, kako sploh pridejo ta ponarejena zdravila na evropski trg. To je ena zadeva in menim, da v zdaj zvezi eh, imajo posebno vlogo tudi prodaja po internetu eh, in o tem bi bilo treba na vsak način razpravljati. In še nekaj. Ponarejena zdravila na notranjem trgu, to obstaja in to je praksa, ki je pravzaprav e, nezakonito delo in tu zato je treba eh, predvideti tudi e, sankcije. E, gre za vprašanja varnosti. Jaz mislim, da je tudi to izredno pomembna zadeva. Varnost na različnih ravneh in menim, da more biti vse skupaj obvezujoče za vse zdrav, za zdravila, ki so na trgu, ki se prodajajo. To seveda velja tudi za generična zdravila. Tudi tu je treba eh, poduze, izdelati analize tveganja. Eh, treba je eh, zakonsko urediti vse preventivne ukrepe, mi ne moramo pričakovati, da bodo države članice vedno si nekaj novega zmislene. Jaz eh, pa mislim, da je na vsak način pomembno, da se sprejme varnostne ukrepe. Tu gre za vprašanje prepričevanja, gre za različne interese, eh, ki jih je treba tu spraviti na isti imenovalec. To so zadeve, ki so izredno pomembne, zato moramo zagotoviti, da pridemo do preudarne direktive, ki bi zagotavljala eh, pozitivne rezultate, ki bodo v skupnem interesu vseh, v interesu bolnikov v prvi vrsti, poleg tega pa gre za eh, varstvo eh, zdravja ljudi. In še eno točko bi navedla, ki se mi zdi pomembna. Tu gre enostavno za to, da pogledamo, kdo je v tej eh, distribucijski verigi eh, vključen. Tu obstaja cela vrsta težav. Eh, proizvodi pridejo če prek različnih nosilcev na trg. In seveda gre tudi za to, da pogledamo, kaj, kdo so posredniki potrebno je zagotoviti, da je vse sledljivo. In tu ne gre samo za embalažo, eh, kjer eh, piše, kdo je pristojen, eh, enostavno treba je vedeti, kdo je zakaj odgovoren v tej distribucijski verigi. To je treba torej v. Eh, označiti vse, ki so tu vključeni, ker gre za njihovo odgovornost in na ta način lahko zagotovimo, da eh, vseh stroškov ne nosi samo potrošnik. In seveda moramo delati tudi razliko, jaz bom to zdaj povedala angliško.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 Jaz imam vtis, da je treba vse definirati, njihova vloga, njihova odgovornost mora biti definirana in ta distribucijska veriga mora biti kodificirana. To je izredno pomembno in to, kar sem že rekla, stroškov ne moremo e, prevaliti na ramena potrošnikov. E, pomembno je še nekaj in sicer pri tem gre za e, razsežnosti direktive bistvu uh, eh, gre za vsa zdravila, torej vse vrste zdravil. Najboljše pa je, lahko si namreč predstavljam, da je treba upoštevati tudi možnost uporabe. Tu je treba razlikovati med posameznimi zdravili, med zdravili, Eh, na recept in pa zdravili, ki jih se jih dobi brez recepta. Tu obstajajo velike razlike v državah članicah pri distribuciji teh zdravil. Obstajajo najrazličnejši predpisi tudi na področju javnega zdravja in varnosti bolnikov. In še nekaj. Menim, da je potrebno zagotoviti, da zdravila, ki so na trgu, tudi generična zdravila, eh, podvržemo analizi tveganja in na ta način ugotovimo, ali gre za ponarejena zdravila in skušamo to preprečiti. Varnostni predpisi, obvezujoče za vse, za vsa zdravila pred vsem za zdravila, na recept in za generična zdravila. Eh, zdravila, eh, ki jih dobimo brez recepta, eh, te bi zaenkrat lahko izključili in pet let po pričetku veljave te direktive bi komisija morala parlamentu predložiti poročilo, da bi videli, kako so se zadeve potekale in potem bomo videli, ali je potrebno še kaj spremeniti oziroma ali je potrebno vključiti v to še druga zdravila. Ta direktiva se nanaša v prvi vrsti na varnost bolnikov, in uh, zdravja ljudi, gre pa tudi za kontrolo, za preverjanje uh, kakovosti zdravil, da se uh, prepove, da se prepreči uh, distribucijo ponarejenih zdravil. In tu je seveda pomembno tudi uh, najboljše prakse. In še zadnja zadeva, ki bi jo hotela omeniti, je. So Mislim, da je v okviru te direktive izredno pomembno ne samo, da se govori o farmacevtski eh, industriji, temveč tudi o potrošniki. Še enkrat, torej, jaz izhajam iz tega, da moramo imeti direktivo, ki bo zagotovila, da se eh, zagotovijo skupni interesi, to se pravi varnost bolnikov in zaščita eh, zdravja ljudi. Danes bi pravzaprav hotela slišati, kaj vi mislite o tej zadevi in sem vam rada na voljo za odgovori. E, slišati bi morali tudi mnenje poročevalcev v senci, da bi zagotovili, da na en imenovalec, na skupni imenovalec spravimo vse različne interese. E, tu gre za osnutek poročila, ki sem ga predložila v tem odboru in hotela bi se zahvaliti vsem za pomoč, ki sem jo v tem odboru pri pripravi tega poročila imela. Hvala lepa, torej to sem hotela še posebej povdariti. Sodelovanje je bilo zelo dobro. In če je šlo kaj narobe, In sem seveda jaz za to odgovorna, to je jasno. Sem pa prepričana, da se bomo lahko dogovorili in da bomo lahko predložili eh, ustrezen predlog eh, v dobro vseh. Hvala lepa, gospa poročevalka. Euh, za to delo. Gospa Krostet kot prva. Hvala lepa. Najprej bi hotela čestitati poročevalki za njeno delo, ki, da delo, ki ga je opravila. Mi že od nekdaj čakamo na to direktivo, že leta dolgo zahtevamo, da komisija to pripravi, ker tu obstaja dejanska nevarnost za bolnike. Jaz sem bila vedno mnenja, da ponarejena zdravila sodi med eh, kazenska, kazniva. med kazniva dejanja. Na vsak način eh, škodijo eh, in ogrožajo zdravje, lahko celo pripeljajo do smrti. 10 odstotkov mednarodnega prometa farmacevtske industrije lahko to predstavlja. In najpomembnejše zadeve, o katerih je poročevalka tudi sama že govorila, eh, tega ne bom ponavljala. Jaz, kot je rekla poročevalka, se strinjam, da moramo imeti dvojno pravno eh, podlago in Jaz eh, mislim, da mora biti to zelo na široko zajeto. To velja tako za zdravila na recept, kot na, za zdravila brez recepta, pa tudi za generična zdravila. Ne vem, zakaj bi določena zdravila bolj strogo obravnavali, druga pa ne in ne, tam ne bi bilo sploh nobene varnosti ponarejena zdravila, ne glede na to, ali so zdravila eh, na recept, brez recepta, generična zdravila, to je zelo nevarno za bolnike. Zato bi jaz eh, to definicijo zelo široko zajela. Eh, če tega ne moramo razširiti na zdravila brez recepta, ker bi bilo to zelo drago, potem moram reči, da me to ne prepriča. In Kar se mi zdi tudi pomembno, je, da če imamo neke vrste eh, izkaznico za zdravila, torej če bi imeli skupen sistem, varnostni sistem za vse države oziroma če bi bili ti sistemi med državami prijemljivi, potem bi seveda eh, to zagotovo nekaj stalo, vendar bi se ti stroški stalno zmanjševali. Ne moramo eh, reči, da se vse to lahko naredi na embalaži, ampak eh, moramo paziti, da ta eh, distribucijska veriga dobro deluje. Če imamo stroga pravila za vsa zdravila v vseh 27 državah članicah, potem je jasno, zato ker gre za večjo količino, predstavljalo tudi nižje stroške. In še ena zadeva, o kateri bi hotela govoriti, ki se mi zdi pomembna, eh, prepoved eh, prepakiranja. Eh, torej, če je ena stvar ponarejena, jaz mislim, to mora biti na vsak način prepovedano in mi moramo nekaj učinkovitega narediti proti tem ponarejanjem. Med laboratorijem, torej proizvajalcem in bolnikom, ne bi smel noben posrednik imel imeti pravico, da odpre embalažo. E, to je jasno, zato se jasno zauzema za to, da se to prepakiranje e, prepove. To je v mojih očeh vprašanje zaupanja in zdravega razuma. E, če bi imeli takšno izkaznico, takšno eh, karto za te zdravila, potem do tega ne bi prihajalo. Eh, Tudi tako imenovani overboxing je izredno pomemben. Originalna embalaža mora ostati nedotaknjena, ne sme se torej odpirati, ampak lahko se to embalažo da v drugo embalažo in na tisti embalaži je treba napisati vse, kar ta država, v katero se to uvaža, zahteva, da piše na embalaži. To se pravi, da bi torej potrošniki imeli vse informacije tudi v svojem lastnem jeziku. Kar zadeva identifikacijo posameznih akterjev v distribucijski verigi. To jih je dosti. Proizvajalci, tisti, ki imajo dovolenje za distribucijo zdravil, e, trgovci, e, veliki dobavitelji, apoteke in tako dalje. In zato je potrebno vse akterje, akterje, ki so tu prizadeti, čisto jasno definirati in jasno povedati, kakšna je njihova odgovornost. In to je treba redno tudi nadzorovati, to je tudi poročevalka rekla. Kaj ti predpisi se seveda tudi eh, ažurirajo. Eh, jaz mislim, da je potrebno izvesti audit dodatno k kontrolam nacionalnih inštitucij eh, v primerih suma. Ampak tudi o tem je bil že govor. Še ena stvar, ki je pomembna, to je internet. Če gre za ponarejena zdravila, vedno pravim, da je boljše ljudem reči, ne kupujte po internetu, večino eh, zdravil, ki se prodaja po internetu, eh, je ponarejeni. To je potrebno, eh, če si samo pogledamo oglaševanje, potem eh, tisti, ki nimajo dovoljenja za distribucijo, pa kljub temu eh, oglašujejo na internetu, eh, mi bi morali na te opozarjati. Eh, tako da ljudje, ki uporabljajo internet, ki iščejo po internetu, takoj vedo, eh, kdo, eh, komu se lahko zaupa in komu ne. Tu moramo biti proaktivni in imeti direktive k trgovini po internetu. To je bilo moje mnenje k temu poročilu, gospa predsedojoča. Hvala, gospa Krostet. Preden dobi besedo gospa Berend, bi hotela povedati, da flamska televizija bi hotela snemati, ampak dokaj proti, ne se pravi, da dovoljujemo. Gospa Berend, izvolite. Gospa predsedojoča, jaz se opravičujem peročevalki, da sem prišla, ko je ona že govorila, jaz sem mislila, da bomo pol enajstih začeli s to temo in eh, to ni bolj enostavno tudi ne za komisijo, če mi eh, delamo v prisotnosti komisije, potem bi se morali predvidenega časa držati. Torej, da bomo bolj resno izpadli, jaz prosim, da eh, se držite predvidenega časa, ko razpravljamo o pomembnih točkah. Zato sem na žalost eh, zamudila, bila sem na enem drugem sestanku, pa sem tam sestanek zapustila, vendar očitno prepozno. Dala bi nekaj pripomb. Pripomb ki sem jih že na enem drugem mestu povedala, ko smo o tem razpravljali in razpravljala sem tudi s poročevalko, kateri sem za njeno poročilo zelo hvaležna. Ni enostavno, če narediš prvo poročilo eh, in imaš tako komplicirano temo, torej jaz gospej Matijas prisrčno čestitam za delo, ki ga je opravila in tudi za intenzivnost, za eh, angažirano delo. Eh, jaz moram reči, da v številnih točkah sem popolnoma njenega mnenja, tudi jaz sem mnenja, da lahko eh, dodamo e, členu 95 čez 155 kot pravno osnovo, to bolj jasno pove, zakaj gre, kot je rekla tudi gospa Krostet, tudi z njo se strinjam. Tudi jaz sem prepričana kot gospa Matijas in gospa Krostet. Eh, da fokus tega, kar delamo, mora biti varnost za bolnika. Bolnike je treba varovati, bodi si pred eh, zdravili, ki nimajo nobenega učinka, E, torej, vi vzamete eno zdravilo, nek e, hormon ali pa neko zdravilo proti raku, upate, da bo to pomagalo, da vas to varuje pred boleznijo, ampak v bistvu je v tem e, zdravilu samo sladkor, če sploh. Ali Eh, potem pa imamo zdravila, ki so nečista in ki eh, so ponarejena. Torej, varovanje bolnikov, to je glavna ideja, glavn cilj naše eh, direktive in tu se z obema strinjam. To se pravi, definicija je bistvenega pomena in tudi druga področja, o katerih sta obe govorili, so pomembna. Jaz moram reči, da sem eh, večkrat eh, drugega mnenja kot gospa Krostet, ampak tokrat ne. Eh, jaz sem prepričana, da pri vprašanju moramo začeti z zdravili eh, na recept. In to zaradi tega, eh, ker je razlika med zdravilom na recept in zdravilom brez recepta. Lastnosti eh, nekega zdravila, ki se dobi na recept, To pomeni, da je jasno, da ima to zdravilo takšen učinek, takšen pomen, da to lahko prepiš, predpiše samo zdravnik. Nekaj, kar se pa lahko kupi v trgovini, v apoteki, brez recepta, to eh, koristi lastne indikacije, torej ni za to potreben recept zdravnika. Če hočemo imeti zelo dober sistem, Eh, ja, eh, če hočemo tudi zdravila brez recepta vključiti, ja, v redu, čez pet let. Ampak trenutno je največja nevarnost za bolnika eh, ravno pri zdravilih na recept. Jaz ne mislim tu zdaj na mamila in tako dalje. Jaz sem torej prepričana, da fokus, tako kot je komisija predvidla, je popolnoma pravilen, da se osredotočimo na zdravila na recept. Kaj bomo naredili z safety feature. Gospa Matijas je rekla, da moramo imeti harmoniziran pristop za celotno Evropsko unijo. Gospa Krostet pa je zdaj k temu rekla, da bomo to eh, rešili, ko če prepovemo prepakiranje. Je možno, ampak eh, tu eh, se potem včasih misli, da e, škodujemo sporednim e, trgovcem, torej posrednikom. To, moram reči, meni je to vseeno. Je me, e, če dovolimo to dodatno pakiranje, potem mora biti na tem popolnoma ista podatki. Ker potem se mora videti, kje se to proizvaja. Eh, samo na ta način lahko to funkcionira. Kar bi pa na vsak način jaz prepovedla, to je sedanjo prakso, da se eh, embalažo reže. Torej, eh, ne moramo imeti, da bi imeli takšne majhne nalepke na, in sicer več takih različnih nalepk na eni embalaži. Jaz mislim, da to nima nobenega smisla ker če jaz odprem eno zdravilo, ki ga redno jemnem in eh, dobim eno eh, pakiranje s petimi, eh, dvemi, desetimi, potem sem nekako prepričana, da mogoče to ni prav in tudi ni potrebno. Jaz mislim, da mora biti eh, veličina v ene ambalaži vedno ista, da se tu ne smemo spremi ničesar spreminjati. Zdaj pa vprašanje, ali ne bi eh, potrebno generični zdravil posebej obravnavati. Torej, jaz mislim, da ne. Jaz se strinjam z tistim in mislim tudi, da poročevalka je tega mnenja, da če eno generično zdravilo se še vedno dobiva na recept, da ga mora predpisati zdravnik, pol je meni popolnoma vseeno, ali je zdravilo eh, originalno X ali pa Y na vsak način je eh, za vse potreben recept zdravnika. Pri generičnih zdravilih mogoče eh, jih eh, ni tak, se to ne splača tako jih ponarejati. Ampak, če je v osredju varnost bolnika, potem mislim, da pri vseh zdravilih, tudi generičnih, če se izdajajo na recept, imamo isto osnovo. In, gospa predsedujoča, še nekaj, potem pa dejansko bom končala. E, vprašanje trgovine po internetu. Mi se vsi strinjamo, da je eden največjih problemov tr e, trgovanje po internetu. Ali moralo bi nam uspeti e, priti do določene varnosti, ampak naprimer e, zdravila na recept, Eh, če se prodajajo po internetu, bi morali imeti možnost, da eh, je ta trgovec oziroma distributer eh, nekdo, ki ima certifikat, da je certificiran. Potem mogoče z ravnjo kakovosti se bi dalo to urediti, ampak to je meni vseeno, kakšen način se odločimo, moramo samo zagotoviti varnost bolnika to bi morala biti stran na internetu, ki je legalna, ki je certificirana in ki je stajna, ne da danes se pojavi, jutri pa zgine. Jaz mislim, da bi to na vsak način morali uh, obravnavati. To bi bila možnost tudi za druge, druga področja, ker je tudi nujno potrebno uh, priti do več varnosti za potrošnike. Hvala. Najlepša hvala. Jaz sem hotela samo reči, da smo eh, prej začeli zato, ker smo spremenili dnevni red. Ena stvar je odpadla, ki eh, bi morala biti na dnevnem redu, zato je ta točka začela prej, spod Tremopolus. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω την απόφαση της Επιτροπής να... Να λείψω χάλα. Pozdravljam dejstvo, da je Evropska komisija sprejela odločitev, da bo prenesla pristojnost na področju farmacijske industrije iz Generalne direkcije za podjetništvo, zato je sedaj pristojen Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov. Ta odločitev mi je zelo všeč. Državljani so tisti, ki že kar nekaj časa pozivajo, da se sprejme takšno odločitev in mi kot zeleni smo s tem zelo zadovoljni. To je tudi ne na zadnje vprašanje javnega zdravja. Jasno je, da moramo to vprašanje rešiti in da moramo pri tem uporabiti ustrezna merila. Ta merila pa morajo temeljiti na inšpekcijskih pregledih. In eh, tukaj moramo upoštevati varstvo potrošnika in ne interese farmacevtske industrije. Ravno zato želim reči, da je že Hipokrat rekel, da je pravzaprav narava in eh, tudi hrana, da sta to pravi zdravili in da bo tako zdravje ljudi boljše. Seveda na trgu obstajajo številna zdravila in tukaj pravzaprav rešujemo in zdravimo samo simptome in nedajanske vzroke. Potem pa je tukaj velik problem ponarejenih zdravil, ki so sedaj na dnevnem redu. Seveda ne želimo si, da bi ta zdravila tako uvažali ali izvažali iz Evropske unije. Zato se že veselimo pisne različice poročila poročevalke, ampak moje sporočilo je predvsem naslednje. Predlog Evropske komisije je nedvomno korak v pravo smer. Tako bomo dodatno zavarovali potrošnike in javno zdravje na ravni unije. O določenih zadevah. Um, so poročevalka in ostali že govorili in temu se bomo nedvomno posvečali eh, še v prihodnosti. Kar zadeva argumente, ki so povezani s ponarejenimi zdravili, zdi se mi, da ni dovolj, da govorimo samo o pravicah intelektualne lastnine. Ne na zadnje je tukaj kar nekaj komercialnih vidikov, ki pravzaprav niso povezani samo z varovanjem javnega interesa oziroma javnega zdravja. Poleg tega pa se moramo boriti eh, proti spletni trgovini. Ne na zadnje je splet eh, temeljen vir ponarejenih zdravil. V predlogu komisije pa v veliki večini govorite eh, samo o tradicionalnih distribucijskih verigah za ponarejena zdravila. Nimamo pa dovolj določb, ki so povezani s spletno trgovino. Vse več dokazov pa je, da je spletna trgovina resen problem. Kar zadeva pravni vidik, sedanja različica direktive ne predvideva, eh, da bi sprejeli ustrezne ukrepe in se borili proti spletni trgovini. Vseeno pa se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi upoštevali tudi ta vidik in bi upoštevali pravno podlago, tako da bi recimo prepovedali plačila in da bi prepovedali spletni nakup zdravil. Če ne bi oblikovali nekakšen spletni registar certificiranih farmacevtskih proizvodov, to bi morda bil dober predlog. To je dober ukrep za tiste države, kjer spletna trgovina je omogočena. Potem pa bi morda bi bilo dobro, če bi imeli nekakšen logotip za certificirano prodajo zdravil prek spleta. Potrebujemo tudi zelo jasno definicijo, namreč kaj ponarejeno zdravilo sploh je tukaj pa bi upoštevali merila Svetovne zdravstvene organizacije. Tako da bi podprli in spodbudili mednarodno sodelovanje na tem področju, tako med državami članicami Evropske unije in ostalimi državami. Član, ostalimi državami. Pozdravljam tudi predlog komisije, da bi bilo dobro, če bi imeli več inšpekcijskih eh, pregledov za vse člene v distribucijski verigi. Potem pa, kar zadeva sestavine in učinkovine, mislim, da bi morali vse akterje v distribucijski verigi unesti v registr. Mislim, da bi ga morali ažurirati vsako leto in moral bi biti eh, tudi dostopen za širšo javnost. In ob koncu še tole. Potrebujemo ustrezno usposabljanje, potrebujemo kampanje o zaveščanju javnosti, tako da bodo ljudje eh, lahko kupili zdravila na podlagi osveščene izbire in eh, da bodo zelo uh, hitro lahko ugotovili, kakšna so ta ponarejena zdravila in kje so na voljo. Um, Gospa Jana Kadakis, hvala, me slišite. Najprej ne povem naslednje. Pravzaprav se skoraj da stotstotno strinjam s poročevalko, ampak ena stvar me moti. Pravzaprav, če bo stvar šla po zlu, ne boste odgovorni vi, ampak vsi mi, ker smo ekipa všeč mi je opredelitev pojma, všeč mi je vaš predlog v zvezi s tem, kaj naj bi storili. Ampak, kako daleč naj bi šli, ali naj bi imeli eh, generična zdravila, zdravila na recept in zdravila brez recepta? Meni se zdi, eh, da so tukaj pacienti tisti, eh, ki so žrtve in mi moramo upoštevati konkretne predloge, tako da bomo rešili ta problem. Tri področja so bistvenega pomena in tukaj bi se lahko pojavile določene težave. Mislim, da se jim sedaj že moramo posvetiti v tej fazi. Najprej, direktiva mora biti izvedljiva tudi z vidika logistike. Ne vem, dodatno pakiranje, distribucijska veriga, potem mesto dobave, vsi ti vidiki so pomembni. To pa bo velik izziv. Mesto distribucije je problematično. Upoštevati moramo, da veliko krat eh, imamo pravka z zelo majhnimi lekarnami in eh, potrebujemo takšen nabor orodij, ki jim bo omogočil, da bodo lahko ustrezno delovale in da ne bodo utrpele velike gospodarske škode. To je še posebej pomembno zaradi sedanje gospodarske situacije. Po eni strani moramo zavarovati pacijente, po drugi strani pa moramo poskrbeti, da imamo takšne ukrepe, eh, da bodo podjetja lahko še naprej delovala. Potem pa splet. To je drug bistven vidik. Vem, da se bomo temu posvetili, eh, to je res eh, široko področje. Stvari se neprestano spreminjajo, razvijajo in verjetno se bo čez nekaj let eh, stvar popolnoma spremenila. Če sem pravilno razumela, 50 odstotkov ponarejenih zdravil izvira ravno iz interneta. Ravno zato se mi zdi, da se moramo spletu res eh, ustrezno posvetiti. Seveda jasno je, da se zadeve spreminjajo in da se bomo morali sproti lotevati teh vprašanj. Nekateri predlagate logotip, ne vem, ali bo to ustrezno ali ne, ker jih eh, logotipe namreč vedno lahko kopiramo in to je problematično z vidika spleta, zato mislim, da bomo morali poiskati drugo rešitev. Si, uh, Ja, hvala, gospa predsedujoča. Eh, hvala tudi poročevalki, gospej Matjas. Mislim, da smo od komisije dobili kar dober predlog. Seveda obstajajo številni konflikti pri tej temi na eni strani, potreba, da se borimo proti ponarejanju zdravil in da bolj zavarujemo bolnike. Na drugi strani pa predvsem predn je komisija pripravila ta predlog, eh, je, bil, je bila razprava, da bi lahko eh, to vplivalo tudi na eh, uvoz, torej na trgovino. Jaz mislim, da je problem, če ne bi imeli usporednega importa, eh, uvoza, da bi se zdravila v nekaterih državah podražila. Mi rečemo, dobro, vredno, ampak politična realnost je, da bi eh, bolniki trpeli zato, ker jim zdravil sploh ne bi več prepričevali, ker bi bila predraga. Zato mislim, da je to seveda tudi pomembno, zato, eh, da imamo pred očmi tudi tudi stroške. Idealno pa bilo v svetu, kjer bi bilo vse odlično, ne bi imeli usporednega uvoza, zato ker bi posod bile iste cene. Tu pa imamo zelo velike razlike, tako da se to še vedno splača. Morali bi imeti torej eh, iste cene, ampak vsak, ki se s tem ukvarja, ve, da v naslednjih desetih letih tega ne bomo dosegli. Zato se mi zdi dobro, da so v komisiji našli neko razravnavo interesov, da se poveča varnost. E, in da se ne uniči popolnoma usporednega e, uvoza. Kar zadeva komitologijo, e, to se pravi v predlogu komisija sprejme, komisija naredi, mi pa tega v parlamentu nimamo zelo radi. Mi hočemo vedeti, kaj nas čaka, če, zadevo, če zakon sprejmemo. In jaz mislim, da bi bilo dobro, da se potrudimo, da bolj natančno opišemo, kaj proizvajalci zdravil in pa vsi ostali v distribucijske verigi morajo narediti. In mislim, da ne smemo tega vsega prepustiti postopku komitologije. Uh, V tej zvezi bi morali paziti na varnost, pa tudi na e, varnost, po, varstvo podatkov. E, obstaja bojazen, da e, podatki na posamezni embalaži bi lahko e, prišlo do tega, da. E, Se lahko lahko to povzroči probleme. Seveda mora biti e, možnost, da e, ugotovimo, odkje prihaja, mora biti dana sledljivost, vendar moramo pri tem paziti. Vprašanje je, ali je dobro, če vsak. Če posamezen eh, proizvajalec ve, kateri eh, bolnik dobi njegovo zdravilo, jaz mislim, da bi to lahko pripeljalo do posledic pri varstvu podatkov, če se nočemo sledljivost mora biti sicer dana, vendar ta informacija ne sme priti nazaj do proizvajalca, tako da lahko iz tega potegne kakšne zaključke. Kar zadeva splet, podpiram vse, kar je bilo rečeno. Jaz mislim, da bi se morali potruditi tudi v tem besedilu, da opozorimo na nevarnosti na spletu. Eh, overboxing, to se pravi, po mojem mnenju je treba o tem še razpravljati, komisija tega ni predlagala, če to prav vidim. In podobno kot pri cenah imamo problem, da nimamo harmonizirane velikosti embalaže v Evropski uniji in to bo verjetno še nekaj časa ostalo tako. Dokler imamo torej te različne velikosti embalaže, z overboxingom problem ni rešen. Eh, treba. Torej, če bi imeli vsi iste velikosti, potem te, do tega problema ne bi prihajalo več. E, in to je pa za mene še uprešljivo. Pravna podlaga, nimam nič proti, nimam nobenih pripomp k temu, da dodamo tudi člen 152 k členu 95. Če pa sem dosedanjo razpravo prav razumev, bi morali potem konkretno navesti, na katere člene se pravna podlaga nanaša če samo rečemo dvojna pravna podlaga, mislim, da to pravno ne eh, gre. Treba je povedati, v katerih primerih velja člen 152, katerih člen 95. Nekateri kolegi so o tem govorili in sicer, da pristojnost eh, je za zdravila eh, je prišlo iz eh, generalnega direktorata za podjetništvo na generalni direktorat za zdrave. Jaz ne vem, zakaj bi morali vključiti tudi para, člen 152. Mi že leta se s tem ukvarjamo in delamo vedno na osnovi člena 95. Ta člen prevideva visoko, visoko raven eh, zaščite zdravja. Zato mislim, da ni v vsakem primeru potrebno, da imamo dvojno eh, pravno podlago. V, na področju zdravstva lahko delamo tudi z členom 95 in to, to pravzaprav ni odvisno to od tega, kateri eh, generalni direktorat je za to pristojen. Eh, zdaj pa vprašanje poročevalki, kako si to preciziranje predstavlja in komisijo, zakaj se je odločila samo za člen 95 in ali si lahko predstavlja, da se doda tudi še člen 152. Hvala, gospod Lize, gospa Palova. Uh, Hvala, gospa predsedojoča. Tudi sama se zahvaljujem komisiji, kar je predstavila zelo ambiciozen predlog. Ja, že kar nekaj časa smo želeli ta predlog. Poleg tega pa bi rada čestitala tudi poročevalki. Res je zelo težko doseči soglasje, kar zadeva naš predlog. Čeprav se zdi, da se sedaj pomikamo k tej skupni viziji. Vseeno pa je tukaj kar nekaj pomankljivosti. In Delno je to povezano tudi eh, s študijo presoja vplivov, ki jo je pripravila Evropska komisija. Nimamo dovolj številk, kar zadeva zakonit in nezakonit eh, trg na področju zdravil. In eh, tudi nimamo ustrezne ocene stroškov. Potem še o eni zadevi bi se morali pogovoriti in sicer, kako bo to vplivalo na oblikovanje cen, kaj bo to pomenilo za potrošnika, kaj bo to pomenilo za pacijenta. Ker pa zadeva poročilo, Komisija pravi, da bi pravzaprav industrija naj nadomestila te stroške, stroške novih ukrepov, čeprav na sestankih predstavniki industrije eh, tega niso potrdili, ker so pravzaprav eh, šele prvič slišali, da ne bi bili oni tisti, ki naj eh, bi nosili te stroške. Poskrbeti moramo tudi to, da v končni fazi pacijenti ali potrošniki ne bodo plačevali te stroške. potem pa tudi stroške, kar zadeva medicinsko opremo in ostala zdravila. Mislim, da bi bilo dobro, če bi pripravili poročilo o izvajanju. Ponavadi to naredi po petih letih, ampak ker je to res pomembno vprašanje, bi bilo verjetno dobro, da bi to poročilo pripravili že po treh letih, ker bo prišlo verjetno do novih cen. Potem bi ocenili, kaj je z učinkovitostjo, ali je ustrezno, da bi razširili področje uporabe oziroma ali bi tukaj upoštevali dodatne stroške zdravil. Pa še ena stvar, Dodatno se moramo pogovoriti o merilih tveganja in ali naj bi to upoštevali za vse tipe zdravil, o eh, generičnih zdravilih ravno tako, čeprav ona niso podvržena po narejanju. Vprašanje je, ali naj bi vključili vsa zdravila, ker če bomo to naredili, bo to resno vplivalo na trg. Ampak eh, samo nič cela 7 odstotkov generikov se ponari. Potem sledljivost, tudi tukaj moramo poskrbeti, da tiste informacije, ki jih eh, zbiramo, ne bodo pravzaprav podvržene določeni eh, zlorabi. Potem je tukaj eh, varstvo podatkov z vidika vrst zdravil, ki jih podaja, prodaja posamezna lekarna. Ti podatki ne bi bili na voljo farmacevskim podjetjem. In eh, verjetno v tej fazi ne bomo govorili o sistemu, ki naj bi ga uporabili, ampak ta sledljivost je nujna. Poskrbeti moramo za to, da bo ta sistem deloval in eh, kaj eh, naj bi van vključili. To je seveda že tehnična razprava. Potem pa v tem predlogu nismo upoštevali celovit pristop, kar zadeva ponarejena zdravila kolegi so že rekli, da bomo tukaj upoštevali samo majhen delež. Potem pa spletna trgovina, tudi to vprašanje moramo preučiti zelo podrobno, ker to je največji vir ponarejenih zdravil, to sedaj že vemo, ampak v predlogu nič ne slišimo o tem problematičnem področju in mislim, da potrebujemo ustrezno mnenje in ustrezne ukrepe. Potem pa, zdi se nam, da moramo to razpravo izkoristiti tako, da bomo pozvali komisijo, da se bolj angažira. Potem pa moramo vključiti tudi potrošnike, namreč eh, moramo jih opozoriti na tveganje, ki je posledica trgovine prek spleta. Zdi se mi, da je to področje organiziranega kriminala, takšno je moje stališče, imamo že mnenje Svetovne zdravstvene organizacije. To pa me je pravzaprav spodbudilo, da sem oblikovala pisno vprašanje, naslovila sem ga na svet in komisijo, kaj bomo naredili na področju carinskega sodelovanja, policijskega sodelovanja in kaj bomo naredili, da bomo oblikovali dodatne pobude. Zdaj pa vam bom prebrala odgovor, pravzaprav sem res zelo zadovoljna. Gospod eh, Baro mi je odgovoril, sedaj bom govorila v svojem maternem jeziku. In um, odgovorili so mi nekako takole. Prekarstva predstavljava zaplaha, kojata je svrzana ne samo s organiziranata prestupnost. Št... Ponarejena zdravila predstavljajo grožnjo. To ni povezano samo z organiziranim kriminalom, ampak to pliva tudi na javno zdravje. Evropska komisija posveča veliko pozornost temu vprašanju in odzvali se bomo ne samo tako, da bomo sprejeli zakonodajne ukrepe, ampak da bomo sprejeli konkretne operativne ukrepe. Spodbujamo sodelovanje med ustreznimi organi. Poleg tega pa predvidevamo določene sankcije, oblikovali smo tudi uh, določene možnosti upravnega sodelovanja med proizvajalci in ostalimi členi. In mislimo, da je dobro, da imamo ustrezne licence. In tukaj bom zaključila. Tako da Evropska komisija je res predana temu, da se bori proti ponarejenim zdravilom in eh, jasno so rekli, da je to področje organiziranega kriminala in res bi bila vesela, če bi sprejeli dodatne ukrepe. Po mojem mnenju bi tako verjetno lažje verjeli, da se bomo uspešno soočili s tem problemom. Hvala. Danke, Frau Präsidentin, das auch äh, Mein Dank gilt da. Hvala, gospa predsedujoča, moja zahvala poročevalki, čeprav je nova, mislim, da je nam pripravila zelo dobro poročilo. To poročilo in razprava tudi kaže, da politika zaostaja za realnostjo, zato je treba celotno stvar malo širše zajeti. E, zdaj govorimo o zelo različnih zadevah in dejstvo je, da splet daje nove možnosti bolnikom in da so se razmere na trgu spremenile. Z tem predlogom ne bi smeli zasledovati samo varnosti bolnikov, to je seveda izredno pomembno, tu se strinjam tudi z Dagmar. Ingmar Rodberend, mislim pa, da ne gre samo za to, gre za to, da ustvarimo trge, ki bi delovali, kjer se zdravila prodaja po cenah, da so za vse dosegljive. E to e, najvarnejše zdravilo ne pomaga nič, če imamo samo ozekrok ljudi, ki si lahko to privoščijo to, zato po mojem mnenju je prav tako potrebno, da tu skušamo ustvariti trge, ki bi delovali in eh, zlomimo monopole, eh, tako da bi se eh, Eh, ki, eh, monopole, ki so se jih posame države ustvarile z farmacevsko industrijo. Jaz mislim, da je tu potrebno še marsikaj narediti in ravno na področju zdravstva, če pogledamo te trge, mislim, da imamo še zelo dosti potencijala, ki bi ga lahko izkoristili. Uh, Je, gre pa tudi za to, da z tem predlogom moramo zagotoviti tudi konkurenčno sposobnost in inovativno sposobnost eh, evropske farmacevtske industrije. V razvoj nekega proizvoda se vlaga velika sredstva eh, eh in tu je eh, ravno problem, da prihaja do ponarejanja, to je zelo škodljivo in e, škoduje tudi bolniku. Jaz mislim, da eh, je potrebno to videti v širšem kontekstu in se ne smemo osredotočiti samo na en specifičen problem, vse ostale pa pustiti ob strani. Zato ker e, mislim, da bi na ta način. E, torej, eh, rešili samo eh, posledice, ne bi pa rešili vzrokov. Jaz mislim, da moramo vzpostaviti varnostni sistem za bolnike, za farmacijsko industrijo in tudi za države članice. Jaz eh, mislim, da to, kar je rekel Peter Lize, je eh, pomembno namreč, da eh, vzpostavimo eh, sistem, ki ne bo eh, javn, se pravi, gre tu tudi za zaščito eh, podatkov. Rana na področju zdravstva je zelo kritična, tu moramo Eh, paziti in vključiti zelo visoke standarde. Zato bi prosil eh, poročevalko, ko bo predložila pisno poročilo, da eh, malo več hrabrosti pokaže in misli tudi na prihodnost, ker če samo zdaj terapiramo en določen problem, mislim, da ni najboljša rešitev. Moramo videti, kakšen je razvoj, ki je pred nami. In to je realnost, da splet in trgovina na spletu se povečuje. In če pogledamo to, potem z tem eh, Eh, eh, trgovino po spletu, se povečuje tudi število ponarejenih zdravil. Zato mislim, da bi morali pokazati hrabrost, eh, ki jo bo zagotovo nova kolegica pokazala pri obravnavi tega vprašanja. Jaz mislim, da smo vsi pripravljeni jo pri tem podpreti, tako da bomo z parlamenta dejansko nekaj naredili za bolnike. Jaz mislim, da je to nujno potrebno. Si, monsieur Sibar. Hvala, gospod Zeberg. Gospa Žožet Lasi je prišla, gospa direktorca, mogoče imate vi kakšno vprašanje oziroma kakšno informacijo. Uh, start, address... Mislim, da moram na začetku nekaj povedati o pravni osnovi, o varnosti spletu in mogoče še nekaj o komitologiji. Kar zadeva pravno osnovo ali pravno podlago, ta ni odvisna od eh, lokacije neke službe znotraj komisije. Pravna osnova je odvisna od vsebine predloga. Doslej so bile farmacijska sredstva temeljila na 95. členu in o tem so odločali ministri za zdravje, ne ministri za trgovino in tudi ne odbor za notranji trg. Torej ni relevantno, če grejo zdravila v generalni direktorat za zdravje. Kar pa je pomembno, da se ne bodo obravnavala v člen, po členu 168, to je novi člen, eh, ki je nadomestil 152. člen. Tukaj gre za zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravil. Imamo še tretji pogoj za dajanje na trg zdravil, to je učinkovitost. A to pomeni, da ne moremo urejati učinkovitosti zdravil v skladu z 168. členom. To so vprašanja, pravno vprašanje, s katerimi se okvarjajo pravne službe različnih institucij. 168. člen ima tudi deklaracijo 32, ki daje popolnoma drugačen vidik na subsidijarnost ali sorazmernost. Eh, gre za ohranjanje javnega interesa pri sprejemanju odločitev na evropski ravni, namesto na nacionalni ravni. O tem bomo razpravljali nekoliko kasneje. In v tem primeru imamo dvojno pravno osnovo, 114, to je novi člen 95 in člen 160, bivši člen 152. Vsi se strinjamo, da potrebujemo osredno opredelitev, definicijo, da, jo, da prevzamemo definicijo VHO-ja. Seveda imamo tukaj vedno neko eh, sivo območje, ko gre za kakovost, eh, lahko imamo priznano zdravilo, ki ni v redu, kar zadeva kakovost, lahko imamo v eh, škatli, pa ni ponarejeno. To se pravi, da bo vedno obstaja neka siva cona, kar zadeva kakovost. Se pa strinjamo, da je treba izključiti intelektualno lasnino iz definicije, o kateri govorimo danes, kar zadeva varnostne kriterije. Naj nekaj razložim, da boste vse razumeli. Autentičnost in identifikacija ne, nista harmonizirani zadevi. Sta izločena iz trenutne zakonodaje, kar zadeva zdravila. sta pomembni za nacionalno pristojnost. Kar si želimo doseči z našim predlogom, da ti dve zadevi spravimo pod harmonizirano okriljem. Tako kot je besedilo oblikovano sedaj, bomo imeli samo en varnostni kriterij, ne 27 in še en evropski. To pravi naše besedilo torej samo en varnostni aspekt, ki bo nadomestil vseh 27, če jih pač imamo 27 posamičnih po državah članicah. To je pomembno povedati, kajti v okviru, ki ga predlagamo, predlagamo tudi pristop na osnovi tveganja. Želimo upoštevati načelo sorazmernosti kot smo zapisali v presoji vplivov, trenutno nimamo ponarejenih zdravil v legalnih kanalih za zdravila brez recepta ali zdravila na prostem trgu, v prosti prodaji. Seveda spremljamo trende v naslednjih petih letih, tako da bomo videli, kako se bo razvijala zadeva s ponarejanjem. Varnost, nekateri sam, varnost ni uprašljiva, cenovno uprašljiva. S tem se cena zdravila ne bo povečala. Gre bolj za sledljivost eh, v verigi in spremembe v podatkovni bazi vendar pa živimo v družbi, ki lahko poskrbi za sledljivost zdravil. Vse to počnemo pri vseh drugih zadevah. Zakaj naj tudi pri zdravilih gre za odložitev, ki jo mora družba sprejeti? Če pa nosimo nositi uh, bremena, finančnega bremena, potem se moramo odločiti drugače, ker zadeva spletno prodajo. vsaka prodaja z kanadske strani, naprimer v Belgijo, krši najmanj 15 določb evropskega prava, ko gre za zdravila na recept. Zakonodaje torej tukaj. Pri, pri spletu je težavna implementacija, izvajanje teh zakonov. Prepovedi že imamo, vendar se ne morejo izvajati zaradi narave orodja, o katerem govorimo, torej spleta. Kar zadeva nadzor eh, nad spletno prodajo, je to težavno vprašanje. Vesela bom vsakršnih eh, predlogov, sistem sledenja, logotipi, karkoli. Kar pa zadeva komitologijo, o tem je govoril gospod eh, Lize. Prej smo imeli prah, zdaj bo začela veljati Lizbona. Danes, ali je danes? In videli bomo, kako bo vplivala nova Lizbonska pogodba na komitologijo in delegira nepristojnosti pri tem predlogu, kot tudi pri ostalih predlogih. Tukaj nimam nekega konkretnega predloga, gre pa za zadevo, ki jo bomo morali spremljati. Hvala lepa. Hvala lepa, ker zadeva vprašanje komitologije me je to pripeljalo do tega, da vas spomnim na to, da od danes začne veljati Lizbonska pogodba. Gospa poročevalka, želite še kaj povedati? Mislim, da smo tukaj potrdili kakovost vašega poročila, kolegi so vas tudi vsi pohvalili. No, nadate nekaj še take repene za gradsirovi imeti. Ne, Pravzaprav nimam kaj dodati, bi se pa prisrčno zahvalila za vse prispevke in vprašanja in tudi za pojasnila, ki ste mi jih podali. Zdi se mi zelo pomembno, da bo razprava tekla naprej. In upam, da bomo na koncu našli pravo in najboljšo rešitev, kar si vsi želimo. Vsi tudi mislimo, da dosedani sistem ne zadošča drugače ne bi želeli sprememb. Zagotoviti moramo, da bomo pripravili predlog, ki bo v javnem interesu. Zahvaljujem se vsem, ki bodo pomagali pri osinčevanju tega cilja. Najlepša hvala. Hvala tudi komisiji, poročevalki. In preden zapustimo dvorano, naj povem nekaj še k dnevnemu redu. 25. januarja 2010 naj bi preverjali to poročilo. Zadnji roki za vložitev sprememb 9. februar 12. aprila bomo o tem govorili v odboru in na majskem plenarnem zasedanju v plenumu. Gospod Šluter je še hotel nekaj dodati. E, veste, da imamo ta preučitveni postopek in tukaj imamo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 do konca decembra moramo sprejeti sklep, če želimo biti proti. Mogoče bi to lahko dali na dnevni red za naslednje seje. Bi pa morali o tem razpravljati, preden bo konec. Est-ce que je vous propose, M. Schlitter, c'est peut-être de rédiger une objection par écrit si vous avez besoin de. Mogoče bi lahko gospod Šliter to še enkrat pripravil v pisni obliki, tako da bomo lahko o tem razpravljali, seveda čisto odkrito. Kolegice in kolegi, še enkrat eh, najlepša hvala za udeležbo. Dobro tek, o 15. nadaljujemo.